Good morning. Please be welcome. Good morning, my dear colleagues. Dobro jutro, spoštovane kolegice in kolegi, spoštovane poslanke in poslanci, člani nacionalnih delegacij. Nacionalni poslanci in eh, evropski poslanci, ki sodelujete na tem eh, skupnem parlamentarnem nadzornem odboru za Europol. V veliko veselje mi je, da lahko začnemo danes, ta drugi dan naše medparlamentarne konference. Dobrodošli torej nazaj. Z velikim veseljem pozdravljam ministrico Marijo Hisado iz Finske, ki predseduje EU v tem polletju. Danes nam bo podala svoj vodni nagovor. poudarkom na analizi področja varnosti in strateški agendi za leto 2019-2024. Kar zadeva delo sveta, ministrica predstavlja svet za pravosodje in notranje zadeve. Mislim torej, da nas čaka kar zanimiv dan. Takoj po tej predstavitvi nas čaka drugi krok panelistov. Ampak eh, prisluhnimo še so predsedojoči naše skupne parlamentarne konference, gospa Talviti. Hvala lepa. Tudi jaz eh, vas lepo pozdravljam, tudi ministrico Ohisalo. Zelo dobro vemo, da vas predsedovanje EU zelo zaposluje in zelo cenimo dejstvo, da ste si vzeli čas za nastop tu v naši sredi. Besedo torej kar takoj predajam ministrici Ohisalo. Hvala lepa, spoštovana so predsedujoča, štovani predstavniki Evropskega parlamenta, predstavniki Evropola, hvala lepa za to povabilo. Najprej hvala za to priložnost, da vas tako obvestimo o prioritetah finskega predsedstva. Cel svet je pred eh, velikim izzivom zaradi razno raznih motečih sprememb, ki vsekakor vključujejo tudi Evropo. Naše družbe se spreminjajo ko se prilagajamo sprememb na področju podnebja, tehnologije in demografije. Posledično je notranja varnost Evropske unije soočena z raznolikimi čezmejnimi izzivi, ki se jih moramo lotiti na celovit multidisciplinaren način. Med najbolj izstopajočimi grožnjami so podnebna kriza, socialna polarizacija, hibridne grožnje in terorizem. Nobenega od teh izzivov ne moremo imati kot eh, neke ločene pojme, pa tako ne kot eh, neke stranske politične teme, temveč je to vse skupaj tematika celovitega izziva varnosti v EU. Prav tako je pomembno razumeti, da nobena od teh groženj ne bo kar tako izginila. To, kar je pomembno, je, kako se odzivamo na te grožnje ko stopamo na pot lotevanja se teh vprašanj, mora Evropska unija voditi s svojim lastnim zgledom. Socialna razsežnost varnosti, vključno tudi za čim širšo možno integracijo vseh članov naše družbe, kakor tudi boj proti revščini, socialni izključenosti in diskriminaciji. Vse to igra pomembno vlogo pri preprečevanju številnih izzivov vezanih na varnost. Poleg tega ne moremo sklepati nekakršnih kompromisov, ko gre za spoštovanje vladavine prava in človekovih pravic. Braniti moramo naše skupne vrednote, podpirati enakopravnost in zagotavljati enake priložnosti za vse, ne glede na barvo kože, spol, starost ali telesne zmožnosti. Krediti moramo družbo, kjer bo pojem nediskriminacije temeljna vrednota, ne pa neka postranska tema. Vse to je možno le, če bomo v polni meri izkoristili našo moč, nadarjenost, raznolikost in potencial. V tem duhu finsko predsedstvo spodbuja razpravo o prihodni usmeritvi notranje varnosti v Evropski uniji. Ključen element te razprave je krepitev operativnega sodelovanja med organi pregona in preiskovanja, kakor tudi pomembna vloga agencij iz področja pravosode in notranjih zadev, kot naprimer Europol. Sodelovanje med organi pregona in preiskovanja bo vse bolj temeljilo na tehnoloških rešitvah in informacijskih sistemih in njihovi medsebojni povezljivosti. V tem kontekstu je prav tako ključnega pomena poskrbeti za implementacijo obstoječe zakonodaje, že veljavne zakonodaje, na bolj učinkovit način. Poleg tega finsko predsedstvo podarja tudi, da v vsaki fazi verige kazensko-pravnega pravosodja obstajajo možnosti za pravosodno sodelovanje. Ukrepi za krepitev organov pregona in preiskovanja morajo biti upoštevani pri nadaljem razvoju pravosodnega sodelovanja in obratno podnebne spremembe so največja odgovornost in priložnost eh, našega časa. To je kriza, ki gre onkraj običajnih eh, panožnih meja v politiki in zato je potrebno poiskati rešitve na vseh področjih, vključno tudi s področjem varnosti. Veliko dela nas čaka. Imamo le en planet, ki je v alarmantnem stanju. Sprejemati moramo odločitve in ukrepati na način, ki bo ohranil naš planet tudi za prihodne generacije. Nič ni več dovolj. Vse deležnike moramo združiti, kot je Ursula von der Leyen dejala, mora Evropa postati prvi podnebno neutralen kontinent na svetu do leta 2050. Če želimo, da se bo to dejansko tudi zgodilo, moramo skupaj sprejemati drzne odločitve. Ukrepati moramo odločno, in eh, sicer na vseh področjih, če želimo, da bodo prihodne generacije lahko živele na tem planetu. Mladi širom Evrope in eh, širom sveta pozivajo k eh, ukrepanju. Mi, odrasli, pa nosimo odgovornost, da dejansko tudi zdaj takoj ukrepamo. Mladi morajo imeti možnost, da nam zaupajo in da vidijo, da nekaj se dogaja. To je še posebej pomembno z varnostnega vidika. Saj nič ne privede hitreje do nasilne radikalizacije kot izguba upanja za boljšo prihodnost. Proti podnebni krizi se moramo boriti z ambicioznimi politikami in načrti. In sicer zdaj, ne šele jutri. Če se ozremo v prihodnost, zmogljivosti za boj proti hibridnim grožnjam velja ukrepiti tako na ravni EU kot na ravni držav članic delo notranje varnostnih eh, akterjev je ključnega pomena za izboljšanje odpornosti naših družb, kakor tudi krepitev odpornosti na različne oblike vplivanja. Socialna kohezivnost je najboljši protistrup za hibridne grožnje, katerih namen je zamajati stabilnost naših držav. Ukrepati moramo skupaj na strukturiran in usklajen način. Čeprav je število terorističnih napadov v zadnjih letih upadlo, pa je nevarnost terorizma še vedno prisotna. Finsko predsedstvo podarja pomen nadaljevanja razprave o preprečevanju nasilnega ekstremizma in boja proti terorizmu. Pojav tako imenovanih tujih borcev in džihadistične ideologije še naprej predstavlja nevarnost za naš eh, kontinent vendarle pa moramo imeti v mislih, da terorizem obstaja in se pojavlja v najrazličnejših oblikah in da teroristična grožnja, ki jo predstavlja nasilna skrajna desnica, prav tako mora biti deležna naše pozornosti. Preprečevanje nasilnega eh, ekstremizma in boj proti terorizmu gre sta z roko v roki in naša prizadevanja morajo temeljiti na poznavanju stanja, ocenah tvegan in nevarnosti ter raziskovalnih podatkih. Treba je vedeti, da preprečevanje sovraštva neposredno prispeva k preprečevanju kriminalitete in nasilnega ekstremizma. Finsko predsedstvo se osredotoča na ocenjevanje učinkovitosti ukrepov za boj proti nasilnemu ekstremizmu. Poleg tega je ključnega pomena, da se pripravimo na boj proti novim pojavnim oblikam raznorodnih grožen. Tehnološki razvoj prav tako krepi možnosti organov pregona za preprečevanje in preiskovanje kaznivih dejanj. Po drugi strani pa uporaba interneta, še posebej državnih omrež, družbenih omrežij v rokah teroristov in eh, drugih eh, kriminalnih pojavnih oblik v zadnjih letih eh, beleži velik porast. Komunikacija preko spleta je igrala ključno vlogo pri skoraj vsakem terorističnem napadu, ki ga je Evropa bila deležna v zadnjih letih. Zato finsko predsedstvo pripravlja nov zakonodajni predlog glede terorističnih vsebin na spletu in prav tako spodbujamo nadaljevanje sodelovanja z internetnimi ponudniki. Če želimo narediti konec širjenju terorističnih vsebin preko spleta, potrebujemo jasno zakonodajo in pa celovito razumevanje odgovornosti in nalog vseh deležnikov. Ko preučujemo orodja za preprečevanje nasilnega terorizma in eh, ekstremizma, moramo vedeti, da teroristi in kriminalci uporabljajo vse možne načine komunikacije in potovanja. Če želimo uspešno preiskovati in preprečevati teroristične organizacije, Eh, kazniva dejanja in eh, druge oblike, moramo imeti na voljo podatke o potovanjih, ne le z letali, ampak tudi drugimi prevoznimi sredstvi. Zato velja sistem PNR preučiti v smislu možnosti razširitve tudi na čezmeni železniški promet in eh, ladijski promet. Kot rečeno, se je uporaba družbenih omrežij v 21. stoletju izredno razširila. Uporaba dezinformacij in eh, informacij, katerih namen je vplivati na mnenje, ima ključno vlogo dan današnji. Danes to vključuje tudi tehnike, kot so manipulacija videoposnetkov, ponarejanje uradnih dokumentov, napadi v družbenih omrežjih s pomočjo trolov in pa tudi kraja identitete. Lažne informacije in širjenje lažnih informacij samo po sebi predstavlja enega kritičnih izzivov za organe pregona in preiskovanja. Usklajeno delovanje na ravni EU je nujno za krepitev kibernetske varnosti kritične infrastrukture. Finsko predsedstvo izpostavlja vlogo Europola in drugih evropskih agencij pri identifikaciji, preprečevanju in eh, odpravljanju groženj povezanih z dezinformiranjem in vplivanjem na informacije. Žal, lažne novice zdaj vstopajo v ospredje v javni razpravi. Pojav ciljanja na vladne funkcionarje se prav tako vse bolj širi. Namen tega je posegati v in motiti delo pristojnih eh, organov, šibiti zaupanje javnosti v eh, vlado in krepiti polarizacijo družbe. Spodkopavanje zaupanja javnosti v organe pregona in preiskovanja ima lahko zelo negativne posledice na temeljne strukture demokracije in vladavine prava. To je nekaj, česar ne moremo več tolerirati. Družba, v kateri imajo ljudje zaupanje v oblasti, je družba, v kateri ljudje lahko zaupajo tudi sami sebi in drug drugemu. Pomembno nam reče, da krepimo vrednote naših družb. Poleg tega, kljub eh, različnim mnenjem, morajo politični akteri še naprej graditi na krepitvi socialne kohezivnosti. Osredotočiti se moramo na odprto, transparentno komunikacijo drug z drugim z namenom preprečevanja fragmentacije in eh, odtujitve v naših družbah. Skupaj smo vedno močnejši. Svoboda govora je in vedno bo sestavni del in bistvo demokracije, ampak svoboda izražanja v sebi nosi tudi odgovornost. Nerazumno postavljanje pod vprašaj temeljnih institucij družbe povzroča resno škodo. In na ta način se ruši tisto, kar je zelo, zelo težko ponovno zgraditi. Če gledamo naprej, če se želimo lotiti izzivov, ki jih prinašajo tehnološke, novi tehnološki razvoj, se moramo lotiti predvsem eh, grožen, ki so s tem povezane. Obenem je pomembno tudi identificirati možnosti in priložnosti, ki jih ponujajo nove tehnologije. Finsko predsedstvo poudarja pomen razvoja kibernetske varnosti kot eh, sestavnega dela krepitve vloge EU kot pomembnega varnostnega akterja. Boj proti kibernetski kriminaliteti in kibernetskim grožnjam zahteva ustrezna sredstva, zmogljivosti ter hitro delujoče rešitve strani organov pregona in preiskovanja. V boju proti kibernetski kriminaliteti je pomembno poskrbeti za to, da elektronsko dokazno gradivo lahko hranimo in čim prej tudi dostavimo organom pregona in preiskovanja. Obenem je potrebno spoštovati suverenost držav in pa tudi spoštovanje temeljnih pravic in pravic iz naslova varsta podatkov. Če zdaj pogledamo v prihodnost. Umetna inteligenca, avtomatizacija, to sta pojava, ki sta v osrčju razvoja notranjega trga EU. Operativno okolje oblasti se hitro menja, obenem pa je ključno, da ima varnostni organi znanje o tem področju, zato jo morajo imeti na voljo tudi napredna orodja. Podrobneje moramo poskrbeti, da bodo organi pregona in preiskovanja lahko delovali tudi v okolju 5G. Upoštevajoč vpliv, ki ga bo omrežje 5G imelo na našo notranjo varnost. Finsko predsedstvo podarja potrebo po krepitvi zakonodaje z vidika razvoja umetne inteligence, avtomatizacije in omrežji 5G. Krepitev notranje varnosti unije ob hkratnem spoštovanju človekovih pravic je ena ključnih prioritet finskega predsedstva. Evropsko unijo, Evropsko unija je in mora biti unija, ki temelji na skupnih vrednotah. Smo ambicioznost, ambiciozni. Vsekakor pozdravljamo našo raznolikost in najpomembneje, nikogar ne puščamo ob strani. Ko gre za migracije, ko gre za odzivanje se na naše današnje potrebe, moramo naše ukrepe temeljiti na pristopu, ki zadeva tako zunanjo in notranjo razsežnost migracij. Ključnega pomena je, da krepimo sodelovanje tudi z nečlanicami EU in da krepimo ukrepe na zunanjih mejah EU in pa tudi znotraj držav članic. Finsko predsedstvo se bo zrotočilo na preventivne ukrepe v regijah izvora in v tranzitnih eh, regijah migran, migracij. Finska želi okrepiti partnerstvo med EU in Afriko. S širokim naborom orodij in močno mednarodno vlogo je EU v boljšem položaju, da se loteva različnih vidikov migracij eh, kot katerekoli država članica sama. Zmanjšati je potrebno obseg eh, nezakonitega preseljevanja z bojem proti tihotapcem in eh, trgovcem z ljudmi. Prav tako moramo ohraniti pravico do azila in okrepiti in izboljšati situacijo, v kateri so se znašli begunci. Kot omenjeno prej, je podnebna kriza bistvena nevarnost, bistvena grožnja za notranjo varnost EU. To je še posebej očitno v trenutnem eh, okolju, kjer je velik izziv. Ravno pojav migracij v prihodnje bo to še bolj izpostavljeno. Zato še enkrat podarjam pomen našega boja proti podnebnim spremembam z tega vidika. Naša uspešnost bo imela veliko pliv na perspektivo prisilnih migracij na globalni ravni. Zato se mora Evropska unija lotiti kritičnih migracij temeljnih razlogov nekontroliranih migracij, vključno z rastjo prebivalstva in brezposobnostjo med mladimi. Potrebujemo pošten način za porazdelitev eh, bremen in za lotevanje se teh izzivov na globalni ravni. V našem skupnem interesu je, da se lotimo trajnostnih partnerstev z državami izvora in tranzitnimi državami, sploh če želimo sprostiti splošni pritisk in promovirati varne in urejene migracije. Poleg tega, kot sestavni del celovitega mm, celostnega pristopa na področju varnosti in šengenskem območju, je pomembno natančno spremljati migracijske tokove in ohranjati jasno poznavanje situacije. Dobro delujoč eh, sistem azila in eh, migracije, ki temelji na človekovih pravicah, je pomemben za prihodnost EU, kakor tudi za verodostojnost in eh, sprejemljivost to vrstnih dejavnosti. Finsko predsedstvo prav tako promovira zakonite migracijske poti, kot naprimer preseljevanje, se pravi sprejemanje kvot beguncev. Številne zakonite poti že obstajajo po nacionalni in evropske zakonodaji, pa je potrebno izboljšati dostopnost do leteh. Finsko predsedstvo podarja potrebo po reformi skupnega evropskega zilnega eh, sistema. Če želimo sistem, ki deluje bolje tako v včasih običajnih migracijskih pritiskov kot eh, okrepljenih pritiskov. To reformo želimo podkrepiti z praktičnimi razpravami. Namreč vse države članice morajo prevzeti svojo odgovornost za učinkovito implementacijo naših skupnih pravil. V zadnjih štirih letih je razprava o migracijah predvsem tekla okrog solidarnosti in pravične porazdelice bremen med državami članicami, še posebej, kar zadeva osebe, ki so zaprosile za mednarodno zaščito. Zaradi vseh teh vprašanj je ključnega pomena, da razprava o reformi skupnega evropskega azilnega sistema teče naprej. Jasno je, da dokler delamo na dolgoročni reformi, ostaja tudi akutna potreba po praktičnih ureditvah za sprejem beguncev po reševanju na morju. Preprečevanje smrtnih žrtev na morju je ključnega pomena, to temelji ne le na naših pravnih obveznostih, ampak tudi na naših skupnih evropskih vrednotah, še posebej zaščita človekovega življenja in dostojanstva. Glede teh vrednot ne moremo sklepati nobenih kompromisov. Spoštovanje temeljnih pravic, vključno z dostopom do sodne zaščite, je ključnega pomena, če želimo izboljšati učinkovitost evropskih eh, politik vračanja. Pomembno je, da direktivo o vračanju ustrezno spremenimo in to lahko predstavlja temelj za spremembo pravil glede državljanov tretjih držav, ki nimajo pravice bivati na ozemlju EU. Sodelovanje s tretjimi državami mora ravno na področju vračanja pravnega sprejema ostati na dnevnem redu. Poleg tega finsko predsedstvo povdarja pomen reintegracije povratnikov in eh, to mora biti sestavni del učinkovite politike vračanja, saj le na ta način lahko zagotovimo nek trajnosten vidik vračanju. Ob spodbujanju humanih politik na mm, naših mejah pa moramo seveda imeti tudi učinkovitejše ukrepe na zonanji meji. Popolnitev in eh, izpopolnitev Evropske uredbe o meni in obaljni straži je ključnega pomena. Pripričana sem, da nam bo uspelo, kljub temu, da to predstavlja velik izziv. Na podlagi dogovora o močnejšem mandatu ima sedaj Frontex večje zmogljivosti za pomoč državam članicam pri optimiziranju integriranega upravljanja z mejami na evropski ravni. Sodelovanje v Evropski uniji mora biti enostavno, hitro in učinkovito. Številne uredbe o evropskih informacijskih sistemih smo prav tako nedavno izpogajali, sprejeli in tudi aktualizirali. Če gledamo naprej, se moramo osredotočiti na hitro in usklajeno implementacijo vseh teh sistemov, upoštevajoč tudi vidik medsebojne povezljivosti teh sistemov. Kar zadeva predloge za uredbe o dopolnitvi izmenjave podatkov v, v sistemu ETIAS in pogoj do dostopa do drugih informacijskih sistemov. Tu finsko predsedstvo upa, da bomo lahko hitro dosegli napredek in prešli v fazo trialoga. Popolnoma doljoč eh, šengensko območje in prosto gibanje predstavlja ključno gonilo naše varnosti, svobode in pravice. To je namreč ena eh, eden največjih dosežkov Evropske unije. Finsko predsedstvo je zavezano v nadaljevanju pogajanj o spremembi šengenskega zakonika v zvezi z notranjimi mejami in kontrolami na teh mejah. Poleg obstoječega predloga komisije pa potrebujemo tudi nove pobude za zagotovitev tega, da bodo države članice ohranile svobodo ukrepanja. Finska je vsekakor pripravljena iskati nove rešitve za odpravo kontrol na notranjih mejah. Če pogledamo v prihodnost, finsko predsedstvo je zavezano implementaciji evropskega integriranega upravljanja z mejami. Evropske agencije, kot je naprimer Frontex, tu igrajo pomembno vlogo, vendar le pa so države članice tiste, ki nosijo primarno odgovornost za nadzor nad zunanjimi mejami. Poskrbeti moramo za učinkovite in, in transparentna orodja, ki bodo poskrbele za to, da da bodo šengenske obveznosti izpolnjene, še posebej, kar zadeva nadzor nad zunanjimi mejami. Finsko predsedstvo je zavezano razvoju sistemov zagotavljanja kakovosti na tem področju. Promocija financiranja EU za področje migracij, upravljanja z mejami in notranjim mejami oziroma notranjo varnost je ključna prioriteta za finsko predsedstvo. Na ta način se lahko odzivamo tako na notranje in zunanje potrebe z področja upravljanja z, meja, z migracijami, zagotavljamo na ta način lahko tudi zakonite poti v Evropo in preprečevanje nezakonitih migracij. Uporaba evropskih sredstev mora biti fleksibilna, prilagodljiva mora biti nadal, na, na, stalnim spremembam v našem operativnem okolju. Boj proti čezmeni kriminaliteti, terorizmu, eh, nasilni radikalizaciji in čezmejni kriminaliteti mora biti eno od ciljev tega evropskega financiranja. Potrebe žrtev to vrstne kriminalitete je prav tako potrebno upoštevati. Temeljne in človekove pravice morajo biti sestavni del vseh vidikov implementacije teh finančnih inštrumentov. Če zaključim, biti moramo daljnovidni, ko iščemo rešitve za te kompleksne izzive in nevarnosti za notranjo varnost Evropske unije. Malenkostne spremembe in kratkoročni načrti niso dovolj. Sprediti moramo modre, daljnosežne odločitve na podlagi znanja, premisleka in raziskav. To moramo storiti na evropski način. Če bomo ostali povezani, močni in enotni na vznoter, nas nihče ne bo mogel razdeliti od zunaj. Hvala lepa. Hvala, gospa ministrica Ohisala. Sedaj bomo imeli izmenjavo stališč. Vsak dobi dve minuti časa za govor, na koncu pa bo ministrica Ohisala odgovorila na vaše vprašanje. Gospod Apel iz Polske, izvolite. Ja będę mówić po polsku. E, bardzo... Chwala, bo on mówił po polsku. Chwala lepa, gospa ministrica, za vašo predstavitev, še posebej, kar zadeva kibernetske eh, nevarnosti, ker to je velik izziv. Splošni vtis je, da naša civilizacija funkcionira na tak način. Najprej seveda iznajdemo nekaj, kar naj bi služilo vsem, potem nekateri poiščejo načine, kako to zelo namerno uporabiti in potem mi zopet iščemo rešitve za to. In zdaj smo v tej fazi. No, in ko razmišljamo o tem, ne smemo pozabiti na to, kar je nekdaj zapisal Orwell, da bomo imeli neko ministrstvo pravice, ki bo, eh, ministrstvo resnice, ki bo nadziralo internet. Pomembno je seveda, da preprečujemo dezinformacije, spodbojanje konfliktov eh, ali širjenje lažnih eh, informacij, kajti to je pogosto nekaj, kar ima vir v tretjih državah, v državah, ki niso najbolj zavezane evropske integracije in razvoju demokracije v naših državah. Tako da se mi zdi, da je ta proces boja proti kriminaliteti oziroma eh, grožnjami na internetu nekaj, kar moramo početi na zelo previden način, da ne bomo zadeve preveč rogohitrsko skušali rešiti in dejansko na koncu prišli do nekega orveljanskega ministrstva za resnico. Predstavnik Cipra. Kalimera Sas. Lepo pozdravljeni. Kje je burjest in omilje se simera? Gospa ministrica. V vašem govoru ste rekli, da je ena izmed prednostnih nalog trenutnega finskega predsedstva ta, da bi okrepili notranjo varnost. Rekli ste, da želite zaščititi Evropsko unijo pred stalno grožnjo terorističnih napadov. Zato je vaša vaše predsedstvo sprožilo razpravo o notranji varnosti v Evropski uniji. Mi si želimo nekaj informacij o tem, kaj se dogaja z predlogom, da bi razširili pristojnosti Evrops urada Evropskega tožilca, ko gre za boj proti čezmejnemu kriminalu in terorizmu. Omenili ste tudi svobodo izražanja. Veste, da nekateri pogosto uporabljajo sovražni govor z uh, utemelitvijo, češ, da gre za svobodo izražanja. Sovražni govor pa ni spremljiv in moramo se boriti proti tistim, ki širijo na takšen način sovraštvo in diskriminacijo. Hvala. Muchas gracias a señora ministra por su intervención. Gospod Zarza Lehos. Hvala lepa, gospa ministrica. Jaz se želo pozitivno ocenjujem to, kar ste povedali. Jasno je, da je splet postal novo prizorišče kriminala in eh, tukaj obstajajo specifični problemi. Prvič gre za visoko stopnjo nekaznovanosti v primeru kibernetskega kriminala. In ne govorimo samo o terorizmu. Je pa prav, da je ministrica napovedala okrepitev ukrepov proti širjenju terorističnih vsebin po internetu. Terorizem ni samo kriminalna dejavnost, ampak je tudi strategija za destabilizacijo družbe terorizem ne povzroči samo neposredne škode žrtvam, ampak povzroča tudi mm, družbeni in psihološki eh, pritisk. Ehm, in na ta način širi svoj narativ. V tem smislu se je treba proti temu boriti tudi na spletu. Jaz imam dve vprašanji za ministrico. Verjetno Veste, da je Evropski parlament zaskrbljen zaradi financiranja različnih agencij, ki so v Evropski uniji pristojne na področju varnosti. Zanima me, kakšno je vaše mnenje o tem in eh, na kakšen način si bo predsedstvo prizadevalo eh, za to, da bi popravili to situacijo in da bi zagotovili trajnostno financiranje dotičnih evropskih agencij. In pa drugo vprašanje, Zanima me vaša dejavnost na področju boja proti kibernetskemu kriminalu. Kakšno je trenutno vaše sodelovanje z vodilnimi digitalnimi podjetji in eh, na kakšen način bi lahko to sodelovanje okrepili? Hvala lepa, gospod eh, Mecu, Belgija. Hvala lepa, gospa ministrica Oisala, za vaš jasen govor. Eh, vi ste omenili med drugimi temami tudi eh, registr evropskih letalskih potnikov. Eh, že leta čakamo na evropski registr. V Belgiji imamo sedaj zakonodajo, ki je širša, zajema tudi um, potnike na avtobusih, uh, železniške potnike, ladijske potnike in tako naprej. Ne zajema samo ladijskih uh, potni, uh, letalskih potnikov. Skrbi nas to, da morda določena zasebna transportna podjetja ne bi želela deliti podatkov o potnikih. Zanima me, ali se vam zdi, da bi to morali urediti na evropski ravni, potrebujemo novo evropsko direktivo, uh, Eh, ali pa se vam ti da to prej v nacionalni pristojnosti? Finland, Gospa Heinaloma, svinske. Thank you, speaker. Uh, and thank hvala, gospa predsedujoča, hvala ministrici Ohisala za zelo konkretno predstavitev naših skupnih izzivov v Evropski uniji mene zanimajo predvsem pravice do zasebnosti. Kakor vemo, tukaj ne obstajajo nacionalne meje. Evropska unija je vodilna pri varovanju zasebnosti svojih državljanov. Zato imam konkretno vprašanje za vas, gospa ministrica. Kako vidite vlogo Evropske unije pri spodbujanju pravic do zasebnosti tudi zunaj naših meja, recimo v Združenih državah Amerike? Hvala, gospa Kango, evropska poslanka. Hvala, gospa predsedujoča. Jaz imam eh, delno vprašanje in pa delno pobudo za razmislek. Ugotovila sem, da je v Evropski uniji težko razpravljati o zadevah, ki so pomembne. Jaz prihajam iz eh, države, kjer te dejansko lahko ubijajo, če želiš govoriti o, tem, eh, o določenih temah. Jaz mislim, da se to dogaja samo v diktatorskih državah. No, ampak, ko sem postala političarka, sem ugotovila, da je težko sprožiti določene razprave in celo na evropskih tleh so bili nekateri ubiti zaradi svojega mnenja ali pa zaradi svojih uh, člankov v časopisih. Pomislite recimo uh, na Charlie Hebdo, potem uh, potem tudi uh, eh, Zajneb, ki je delala za Charlie Hebdo in jo mora sedaj varovati vsak dan. Poslušala sem vaše izjave v zvezi za svobodo izražanja. Uh, dobro, vesela sem bila teh izjav, ampak zavedeti se moramo dejstva, da je skoraj nemogoče razpravljati o temah, ki so pomembne. Uh, in to ni Evropska unija, ki sem si jo sama želela. Ali lahko poveste, kako bi lahko zagotovili svobodno Evropo, ko bodo ljudje lahko svobodno izražali svoje mnenje, ne samo na papirju, ampak tudi v vsakodnevnem življenju. Hvala, gospod Pircik iz Evropskega parlamenta. Much, uh, minister, and... Hvala lepa, gospa ministrica. Tukaj sem. Hvala za to obširno oceno, ki ste jo podali. Imam dve vprašanji v zvezi s dvema temama. Eh, prva tema je Schengen. Vesel sem, da ste omenili izzive, s katerimi smo tukaj soočeni. Želimo si polno delujočega šengenskega območja. No in tukaj ne gre samo za izziv zunanjih meja, ampak gre tudi za stalne nadzore na notranjih mejah, ki jih izvajajo določene države članice. Rekli ste, da bo finsko predsedstvo pripravilo skupek predlogov, ki bi lahko bili večji, imeli večji obseg kot dosedanji ukrepi. Kako bi lahko hitro in učinkovito zagotovili da bodo odpravljene kontrole na notranjih mejah v Evropski uniji, tam, kjer so te nezakonite. Pa še drugo vprašanje. Kako bi se lahko naj, najbolj učinkovit način borili proti lažnim informacijam na spletu? Vi ste veliko govorili o tem, kako bi se lahko borili proti terorističnim vsebinam na spletu. Ampak Osebno mislim, da so lažne informacije še večji izziv. Tega izziva se ne zavedamo dovolj dobro in države članice nimajo orodij, s katerimi bi se lahko borili proti temu. Kakšno, kakšne kolektivne ukrepe bi lahko sprejeli na evropski ravni, zato da bi lahko komunicirali z velikimi internetnimi platformami in podjetji, zato da bi se lahko pravočasno in učinkovito borili proti širjenju lažnih informacij. Hvala. Še zadnji v tem krogu, gospod Kolar iz Slovenije. Lep pozdrav, gospe ministrici, obema predsedujočima, drage kolegice in kolegi. Z predstavitvijo, ki je imela finska ministrica, se zelo strinjam, se je ogromno tem poudarjenih, ki nas ta trenutek eh, nagovarjajo. Eh, sam bi se pa sem na eno drobno, drobno temico osredotočil, eh, to je pa v bistvu, kako bi rekel, kako se reče grid? Sorry, osredotočil bi se na pohlep, pohlep v povezavi z internetno varnostjo in v povezavi z našimi otroci. Eh, kot veste, se zdaj lahko vsak z mobilne naprave eh, prijavi v socialno omrežje. Eh, tam moraš sam izpolniti, da izpolnjuješ pogoj določene starosti. Lastniki multinacionalke tega družabnega omrežja pa tega ne preverjajo. Seveda otroci pri devetih, desetih, dvanajstih letih so zelo lahkomiserni, le, zelo lahkoverni in prihaja do ogromno zlorab uh, računov, profilov in sam sem tukaj mnenja, da bi tist, ki upravlja državno mrežje, mogel poskrbeti za to, da se takšne stvari ne bi dogajale. Hvala lepa. Thank you. Please, Minister Ohizel, uh, you could reply the questions.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 bom pa odgovorila na tista vprašanja, ki se dotikajo mojega področja. Kar se tiče Schengna. Finska želi med eh, svojim predsedovanjem spodbujati alternativne ukrepe, zato da bi lahko zagotovili tudi policijski nadzor nad eh, uporabo tehnologij. Ehm, tudi ko gre za nadzor na notranjih meja. No, zunanje meje so seveda predpogoj za delovanje Schengna. Prav tako moramo razmisliti o politiki uračanja. Tukaj je spet potrebno nekaj več sodelovanja med državami članicami. Finska bo z veseljem prisluhnila vašim predlogom glede tega, kako bi lahko Eh, zagotovili pravico prostega gibanja in hkrati pravico do varnosti. Potem kibernetski eh, kriminal. Tukaj potrebujemo ustrezne zmogljivosti, vire, potrebujemo hitre rešitve, ki bodo usmerjene v prihodnost. Organi, kazenskega pregona bi morali biti sposobni hitro zbirati elektronske dokazne materijale. Tukaj je spet potrebna izmenjava informacij med državami članicami. Potem eh, hkrati je pa treba tukaj spoštovati suverenost držav članic. ampak eh, kibernetski kriminal pač nima meja, ima globalno razsežnost. Potem še kar se tiče svobode izražanja in sovražnega govora. Načela pravne države in svobodnega izražanja so izredno pomembna jasno je, da če gre za pravico do svobodnega izražanja, moramo tukaj zagotoviti tudi določeno stopnjo odgovornosti. V svetu, po, v svetu potekajo razprave o tem, kako bi lahko ukrepili sodelovanje z digitalnimi podjetji in pa spletnimi platformami. Tukaj je treba zagotoviti večjo stopnjo odgovornosti. Se pravi, ohraniti moramo svobodo izražanja, ampak ob tem ne smemo pozabiti na to, da mora biti to tudi odgovorno izražanje. Potem vprašanje v zvezi z. Uh, registrom letalskih potnikov. Torej, vemo, da teroristi ne potujejo samo z letali, uporabljajo različne načine prevoza. Tega se moramo zavedati, če želimo preprečiti teroristična dejanja. Um, dobro bi bilo, da bi zbirali podatke tudi o drugih potnikih. In to ne samo znotraj Evropske unije. Razmisliti moramo o tem, kako bi lahko na najboljši način zbrali te podatke, ob tem moramo seveda spoštovati temeljne svoboščine in zaščititi zasebnost nosilcev podatkov. Svet bo verjetno sprejel sklep o razširitvi PNR na ta način. bomo tudi komisijo spodbudili k dejanjem, ki bo morala potem eh, raziskati tudi pravne in tehnološke vidike tega vprašanja. Toliko vprašanjih, ki se dotikajo mojega področja, vsa ostala področja, mm, vprašanja pa so bila primerna bolj za ministra za pravosodje. Dear Minister, thank you.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 Yes. So, is it you? <laughs> okay, you go ahead. Yeah. Okay, so <clears throat> now we move to your, our next. Tako, sedaj pa naslednja točka na dnevnem redu. Prednostne naloge na področju upravljanja Europola za naslednje leto. Vesela sem, da lahko pozdravim gospoda Luisa de Osebija Ramosa, ki je namestnik izvršnega direktora Europola za zmogljivosti in pa z nami je tudi gospod Ansi Kangas, ki iz um, nacionaln, nacionalnega odbora um, za um, organe kazenskega prezgona na finskem. Najprej dobi besedo gospod Eusebio Ramos. Hvala lepa, v veselje mi je, da lahko danes spregovorim o prednostnih nalogah na področju upravljanja Europola za leto 2019. Sem Eusebio Ramos, pristojen sem za zmogljivosti, za upravljanje z informacijami, za eh, človeške vire. Um, v strategiji Evropsk, eh, v strategiji Europola za leto 2022 plus je zapisano, da so informacije najdragocenejši vir v Evropi, torej velik uh, poudarek je dan upravljanju z informacijami, to je del uh, osrednjega dela Europola. In to vsekakor niso samo podporne aktivnosti, upravljanje informacije, del DNN-a uh, eh, naše agencije. V Europolu imamo k temu praktični pristop. In sicer želimo zagotoviti, da bodo prave informacije na voljo na pravem mestu pravim ljudem. To je torej praktični pristop. Želimo, da imamo na voljo v vsakem trenutku najboljše možne informacije um, organi kazenskega pregona morajo imeti dostop do informacij, zato da zagotovijo varnost evropskih državljanov. Upravljanje informacij se dotika vseh področji delovanja Europola, boj proti tihotapstvu, boj proti mednarodnemu kriminalu in boj proti terorizmu. Povsod e, je upravljanje z informacijami ena izmed najpomembnejših aktivnosti naše agencije. Eh, no, to področje postaja vedno bolj kompleksno, tako z tehnološkega vidika, kakor z vidika deležnikov. Europol uh, imamo Sieno, um, omrežje za varno izmenjavo informacij, torej gre za izmenjavo, okvir izmenjave informacij med Europolom in državo članico. Uh, državi članicami, potem imamo um, informacijski sistem Europola. Uh, tukaj zagotavljamo dostop do informacij o kaznjivih dejanjih v državah članicah in tretjih državah. Tukaj smo, spreji, tukaj smo razvili poseben umestnik, kvest, uh, katerim želimo olajšati iskanje informacij in, in uh, upravljanje informacij uh, v državah članicah. Več kot 9000 uporabnikov imamo trenutno v Evropi. Potem imamo tudi sistem za analizo Europola. Na ta način lahko države članice dostopajo do analiz Europola. Potem pa imamo še platformo za strokovnjake, to je platforma za izmenjavo znanj mm, na, o vseh področjih, ki so v pristojnosti Europola. tisoč uporabnikov imamo po svetu, ta platforma je odprta tudi za univerze in za zasebni sektor. The most important information management priority. Pomembnejši vidik upravljanja z informacijami za leto 2019 eh, so prikazane na tem posnetku. Najprej želimo zagotoviti izmanjavo informacij, deljenje znanj in pa sodelovanje med državami, članicami in tretjimi stranmi. Drugič, potrebujemo orodja, s katerimi bomo lahko omogočili navskrižno preverjanje in iskanje podatkov. Potem sodelujemo tudi pri pomembnem eh, projektu zagotavljanja interoperabilnosti v Evropski uniji med eh, informacijskimi sistemi z področja notranje varnosti in pravosodja. Eh, no, um, naši sistemi so vedno bolj eh, prisotni, vedno več je uporabnikov in tudi geografski domet je vedno večji. Eh, tukaj je prikazano, prikazano tudi povpraševanje z eh, modro barvo, 48 milijonov evrov je vrednost povpraševanj. Za IKT pa imamo trenutno na voljo 23,445 milijonov evrov. To je na voljo za IKT. 19 milijonov pa je dejansko na voljo agenciji za IKT. Kljub tem proračunskim omejitvam se je Europol lahko odzval na prednostne naloge, ki so jih določile države članice. Odločili smo se tudi na njihove, eh, eh, odzvali smo se tudi na njihove potrebe. Eh, tukaj pa sedaj prikazujem glavne pobude, ki smo jih zagnali. Najprej v zvezi z Sieno. Razvili smo nove povezave z Gruzijo in pa z um, Svetovno carinsko organizacijo. V zvezi z informacijskim sistemom Europola smo izboljšali delovanje, zahvaljujoč tehničnim komponentam te platforme, prav tako smo dosegli izboljšave na področju navskrižnega preverjanja in pa obdelovanja zadetkov. Na področju Questa smo to povezali z osnovnim uh, zaščitnim nivojem, ki je na voljo v šestih državah, v, na finskem, v Grčiji, na mačarskem, v Latviji, na polskem in v Romuniji. Prav tako smo izboljšali naše iskalne algoritme. Ko gre za države članice, tukaj smo izboljšali sposobnosti poročanja in identifikacije kar se tiče sodelovanja agencije v projektih interoperabilnosti na evropski ravni. Tukaj smo podprli roadmap na, sestan na zadnjem sestanku izvršnega odbora maja 2019. Za tem novim roadmapom želi agencija spremljati dogodke, ki so v pristojnosti Europola, tako da bomo lahko te vključili v, naš, v organizacijo našega dela. Želeli bi si razviti um, obsežen šengenski sistem oziroma sistem za zmogljivosti uh, šengenskega sistema. Kar se tiče projekta izmenjave podatkov, moramo poskrbeti za dodatno podporo tej infrastrukturi. Prav tako se moramo osredotočiti na strokovni prispevek k naslednji generaciji eh, sistema PRIM in pa sodelujemo tudi z nacionalnimi državami, z izmenjavo znanj in eh, s strokovne podpore. No, eh, kljub temu, da sedaj govorimo o načrtu za leto 2019, bi želel povedati nekaj tudi o prednostnih nalogah na področju upravljanja informacij za naslednje leto. Najprej so države članice izrazile svoje prednostne naloge tukaj, eh, ko gre za načrt za zagotavljanje interoperabilnosti, Tukaj smo pod, uh, ponudili omrežje Siena za organe kazenskega pregona. Prav tako um, želimo okrepiti naše analitične zmogljivosti tudi na področju IKT. In pa tretjič, Želeli bi okrepiti sodelovanje na področju notranjih napotitev in želimo okrepiti izmenjavo znanj eh, na obstoječih platformah. Prav tako pa želimo, da bi napredoval tudi eh, sistem za avtomatično izmenjavo podatkov. Toliko z moje strani, z veseljem bom uh, sprejel vaše vprašanja. Eh, hvala lepa, sedaj dajem eh, besedo gospodu Kangasu eh, iz Finske. Prosim, beseda je vaša. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Dobar dan vsem članom tega skupnega nadzornega odbora. Kot je gospa predsedujoča upravičeno povedala, sem glavni eh, nadzornik v eh, finskem nacionalnem policijskem odboru in eh, sem tudi v delovni skupini sveta Topex, pa tudi kje drugje. Tu v DAPEX-u je ena izmed glavnih tem, da razpravljamo prihodnost eh, avtomatizacije na področju izmenjave informacij med eh, organizacijami eh, preiskovanja in pregona. Tu gre za upoštevanje prihodnih kontekstov in ne zgolj za implementacijo sedanjih instrumentov. In zaradi tega sem bil tudi povabljen sem, da eh, spregovorim pred vami. In sklenil sem, da bom govoril o eh, projektu eh, UMF3 plus Tu gre za naravno nadaljevanje avtomatizacije, gre za širjenje avtomatizacije in upam, da bo to postalo jasno tudi v moji predstavitvi. V tem trenutku je situacija podatkov eh, iz držav članic naslednja. Imamo direkten dostop, kot je to zapisano tudi v uredbi o Europolu in sicer za podatke, ki se posredujejo Europolu za namene eh, preverjanja in identificiranja povezav. Eh, ta namen je najpomembnejši za eh, podatke, ki so neposredno dostopni za države članice. Imamo pa tudi dostop do drugih eh, pomembnih analiz in tematskih sklopov. To je to, kar imamo. Neposredni dostop je nekaj, kar izhaja torej iz uredbe o Europolu. Gremo naprej. Sedanja uredba pravi, da ima Europol informacijski sistem. To so podatki pri Europolu. Eh, te lahko upravljamo skupaj, vendar tehnično zgleda vse tako, eh, da so eh, podatki eh, v veliki meri v Europolovem informacijskem sistemu. Tu se pač podatki primerjajo. Mi imamo neposreden dostop preko Um, umestnika do EIS-a. To je to, kar je zlasti zanimivo za Fince. Mi smo največji uporabnik teh podatkov v Evropski uniji. Samo mi eh, zastavljamo 69 odstotkov vprašanj eh, Europolovemu informacijskemu sistemu. To so podatki za leto 2018, na to smo zelo ponosni in mislim, da imamo zelo dobre procese pri nas. Eh, proces UMF3 plus želi avtomatizirati dostop in iskanje Europolovih eh, podatkov neposredno iz nacionalnih sistemov. And, eh, and Eh, ta funkcija eh, se bo imenovala Quest. Eh, to je pilotni projekt, ni še operativen, temveč je v pilotni fazi. Komisija financira projekt, tu sodeluje tudi Finska, nikakor pa ni Finska odgovorna za ta projekt. cilj je, da zagotovimo končnemu uporabniku, da dobi dostop do različnih eh, vrst informacij in sicer z enim samim iskanjem na enem samem računalniku. Eh, se pravi, da bi imel dostop do eh, podatkov držav članic, ki so pri Europolu, dostop do Interpolovih podatkov in podobno. Eh, potem eh, Quest eh, naj bi bil del del del sistema interoperabilnosti eh, v Evropski uniji omogočal naj bi iskanje preko Evropskega portala za iskanje in sicer neposredno med Europolovimi podatki in uh, hkrati pa naj bi omogočal tudi iskanje v eh, centraliziranih evropskih podatkovnih bazah. Torej, cilj je, da se olajša delo končnemu uporabniku. Vsak končni uporabnik naj bi dobil dostop do vseh eh, podatkov, do katerih je eh, upravičen in sicer z enim samim iskanjem. To je torej tehnološka prihodnost, vendar ta uh, sedaj uh, politično in pravno ni izvedljiva. V prvi fazi bi Quest eh, podpiral samo iskanje v uh, EIS-u sistema. To bi seveda bilo dobro eh, za tiste države članice, ki premalo koristijo te podatke, ki so shranjeni pri Europolu. Eh, torej, takšna je naša ocena situacije. Mi namreč že zelo dobro dobivamo podatke iz EIS-a in sicer preko nacionalnega umestnika. Naslednji pomembni korak je, da eh, Europolova uredba pravi tudi, da bodo države članice imeli eh, dostop do Europolovega analitičnega sistema po načelu zadetek brez zadetka. Eh, tu eh, eh, gre torej dostop do analitičnih podatkov, vendar ne neposredno, temveč po načelu zadetek brez zadetka. Se pravi, preverja se, ali ima oseba sploh pravico do teh podatkov. And uh, what we envisage and, and, and hope for kar smo načrtovali in kar tudi upamo, je naslednje. Ko bo ta eh, zmogljivost postala operativna, bodo države članice eh, imele veliko več možnosti do uporabe podatkov pri Europolu, eh, poleg tega seveda tudi do analitičnega sistema to pomeni, da eh, bodo imeli eh, dostop do desetkrat več eh, podatkov o osebah. Mi imamo že sedaj podatkov, možnost dostopa do teh podatkov, vendar ta dostop ni tako enostaven, kot to eh, predvideva tudi že uredba o Europolu. V skladu z našimi informacijami, ki se seveda tudi spreminjajo in so odvisne od proračunskih omejitev, od osebnih verov in tako naprej, Eh, vendar v skladu sedanjimi informaciji bomo imeli dostop eh, zadetek brez zadetka vsaj v pilotskih državah in sicer do leta 2020, vendar povdarjam, da tu gre še vedno za oceno. Naj zaključim eh, svojo predstavitev s tem, da rečem, da bi Eh, morali na ta način pospošiti dostop eh, držav članic do Europolovih informacij in eh, za desetkrat bi morali povečati količine podatkov, ki so na voljo za nacionalne analize. To so torej operativne koristi, ki jih lahko načrtujemo in pričakujemo. Toliko, hvala lepa za vašo pozornost. Hvala lepa obema za predstavitvi. Sedaj imamo še nekaj časa pred odmorom za kavo, eh, ki eh, eh, bo ob 10.30, torej imamo čas za razpravo. Sedaj imate možnost, da zastavite vprašanja, napišite jih na obrazce, ki ste jih prejeli za vsak del vprašanja, Eh, tega sestanka. Eh, videl sem, eh, da se že mnogi prijavljajo k besedi. Predlagam, da vsak dobi dve minuti in potem bosta gospod De Eusebio in gospod Kangas lahko odgovorila na vprašanje. Najprej gospa Korneli iz Italije. Prosim, beseda je vaša. No. Yes, please. Prosim. Thank you. I speak in Hvala lepa, govorila bom uh, eh, angliško. Torej, živimo v času velikih izzivov. Kot eh, poslanka v italijanskem parlamentu se soočamo uh, uh, s problemom uh, Eh, upravljanja migracijskih tokov. Evropski, evropske meje so italijanske meje in italijanske meje so evropske meje. Europol in Frontex sta pripravila nov varnostni akcijski načrt, ki omogoča eh, boljšo izmenjavo informacij med tema eh, eh, organoma. Na ta način se lahko bolje nadzoruje evropska meja. Vendar mene sedaj zanima, kako se ta projekt nadaljuje, kako poteka. Mi smo se res osredotočili na to in mi vam bomo dali podporo vsemi novimi rešitvami. Sedaj imamo tudi novo vzdušje sodelovanja in zato smo tudi zelo hvaležni. Hvala lepa, gospod Midjantus iz Cipra. Hvala lepa na našem zadnjem srečanju v Bukarešti smo govorili o tem, da bi potrebovali nek center, eh, ki bi pomagal državam članicam pri uporabi informacij, eh, zlasti tudi, ko gre za potnike in podatke iz PNR-a. Mene sedaj zanima, kako eh, daleč je eh, eh, že prišlo načrtovanje tega centra. Sedaj je gospod Kofort iz Evropskega parlamenta. Want, uh, Hvala lepa, prosim da gospod Kangas razloži številko iz prezentacije. Rekel je, da je Finska eh, na prvem mestu, ko gre za iskanje eh, v Evropolovi eh, podatkovni bazi. Rekel je 69 odstotkov. Prosim, da potrdite, ali sem to pravilno razumel. Gospod Madison iz Evropskega parlamenta tudi želi zastaviti vprašanje. Eh, hvala lepa, to je zelo pomembna tema in dobro je, da imamo to povezavo med evropskimi in nacionalnimi poslanci. Slišal sem torej različne zgodbe o sodelovanju v Evropolu. Nekatere države dobro sodelujejo, izmenjujejo informacije, eh, podpirajo Evropolu bolj pri zagotavljanju varnosti državam, nekatere države pa niso tako vključene v delo Europola. Včasih eh, je težko dobiti informacije eh, od eh, policijskih uradnikov iz drugih držav. Naprimer, težko je dobiti te informacije za reševanje določenih varnostnih problemov in podobno. Kako pa vi iz Finske gledate na to, ko naprimer izmenjujete informacije z vašimi sosedi ali pa z drugimi državami? Eh, ali dobivate hitro informacije, za katere zaprosite, ali pa obstajajo problemi z nekaterimi eh, državami zaradi kakršnih koli razlogov? Ali je včasih problematično dobiti informacije? Kolikor sem razumel, ste eh, najbolj aktivna država v evropskem kontekstu. Hvala lepa. Ne vidim eh, nobenih eh, drugih poslancev, ki bi eh, hoteli zastaviti vprašanje. Nobena delegacija nacionalnih parlamentov ali pa Evropskega parlamenta ni zastavila pisno vprašanje prosim oba gosta, gospoda De Osebija in gospoda Kangasa, da odgovorita na zastavljena vprašanja. Gospod De Osebije najprej. Hvala lepa, gospod predsedojoči. Hvala za vsa vprašanja. Jaz bom um, odgovoril na prvi dve vprašanji. Torej gre za sodelovanje med Europolom in Frontexom. To sodelovanje je dejansko okrepljeno. Eh, in sicer s pomočjo dogovora med obema agencijama. Eh, Europol se bori proti tiho tapljenju eh, migrantov. Mi torej sodelujemo pri sekundarnem preverjanju podatkov z terena in vedno delamo v skladu z mandatom lokalnih organov, naprimer Italije, Grčije, torej lokalnih uh, uh, organov, ki zaprosijo za uh, pomoč Europola. Europol ne postane aktiven sam po sebi, temveč podpira. Uh, policiste na terenu in sicer vse poteka pod nadzorom italijanskih ali pa grških organov. Kar pa zadeva drugo vprašanje, Tu gre za projekt eh, ETIAS, sodelovanje agencije je naslednje in sicer mi bomo v prihodnje eh, preverjali informacije, ki prihajajo iz centralne enote ETIAS-a, prihajajo eh, pri Frontexu in Elisi. E, torej, mi bomo dajali informacije e, e, centralni enoti ETIAS-a in mi bomo pač e, dodatno preverjali te podatke. E, mi seveda. preučujemo, kakšne so zahteve novega sistema za agencijo. Ta sistem bo imel velikanski učinek na informacijski sistem pri Europolu, ker se bo število uh, eh, popraševanj iz centralne enote ETIAS-a uh, uh, močno povečalo. Uh, Europol bo moral dobro analizirati informacije to bo vsekakor izziv za agencijo in mi intenzivno delamo na tem, da bi izpolnili vse zahteve in da bo Europol še naprej lahko pač dejal te eh, storitve ETS-u. Upam, da sem s tem odgovoril na vaše vprašanja. E, e, sedaj pa gospod Kangas, prosim, hvala lepa za vaše vprašanja. mislim, da je bilo glavno že odgovorjeno. E, v letu 2018 je 69 odstotkov popraševanj v EES-u prihajalo iz e, Finske. E, to je dejansko velikanska številka, velikanski odstotek. Da ne bi oziroma da bi dobili celovito sliko, želim povedati, da govorim o popraševanjih, ne govorim o eh, ponujanju eh, podatkov, pošiljanju podatkov. Nekatere države seveda lahko ponujajo več podatkov kot majhna država, kot je Finska. Tega torej ne smemo pomešati. Torej, govoril sem o letu 2018, to so statistike lanskega leta. Sedaj pa je že videti, da se naš odstotek zmanjšuje. Pa ne zaradi tega, ker bi mi manj eh, spraševali, temveč zaradi tega, ker so druge države pospešile eh, eh, število svojih povpraševanj. Trend je torej dober. Potem pa, kako je s sodelovanjem? Tu je treba razdeliti odgovor na dva dela. Dejstvo je, da obstajajo razlike eh, med državami članicami in njihovo uporabo storitev Europola, nekatere bolj učinkovito kot druge. Potem pa imamo tu še vprašanje bilateralnega sodelovanja med državami članicami. In vi ste vprašali, eh, če sem pravilno razumel, ali imamo kakšne sodelovanje, kakšne probleme pri sodelovanju z evropskimi partnerji. Naj odgovorim na to vprašanje. Ne, tega ne bi rekel. Mi imamo tekoče sodelovanje, eh, ko eh, zastavljamo vprašanja in sicer po načelu, eh, kaj je potrebno katere informacije so potrebne. In če so težave, gre ponavadi za človeško napako, ne pa za sistemsko uh, težavo. Mislim, da je torej raz, treba razlikovati med enim in drugim. E, torej jaz nikako se ne bi pritoževal nad sodelovanjem z našimi evropskimi partnerji. Torej, skoraj da uh, je napočil odmor za kavo, vendar. Gospa Evelina Hajne Loma iz finske delegacije je zaprosila za besedo. Prosim, beseda je vaša. E, hvala lepa, gospod predsedujoči strokovnjake bi vprašala, kako je z mednarodnim razvojem. Ne vem, ali boste lahko odgovorili na moje vprašanje. Zanima me, kakšne so tehnologije v informacijskem menedžmentu, ki se uporabljajo drugod na drugih celinah. Zanima me, ali Evropa zaostaja eh, pri tehnikah in tehnologijah ali pa smo mi eh, na samem eh, vrhu in prednjačimo na področju informacijskega menedžmenta. Gospod Kangas. Z nacionalne in evropske perspektive bi dejal, da mi dejansko prednjačimo ne morem seveda vedeti, kako potekajo notranje izmenjave v ZDA ali pa med uh, južnoameriškimi državami ali pa afriškimi, azijskimi uh, državami, vendar občutek imam, da Evropa tu prednjači na tem področju ko pa gre za eh, sodelovanje Evrope z unanjim svetom, tu gre torej za mednarodno eh, izmenjavo eh, informacij o kazenskem pregonu. Tu se v glavnem zanašamo na Interpol. Gospod De Osebio, hvala lepa. Tudi jaz bi rad dodal nekaj k temu pomembnemu vprašanju. Glavni trendi danes na trgu uh, so na področju uh, umetne inteligence. Europol dela s temi uh, orodji in želi s tem olajšati uh, analize. Um, treba je torej skrajšati čas, odzivni čas kadrov. Eh, pri Europolu, zato da hitro odgovarjamo na popraševanje držav članic. Isto velja za strukture IT. Uh, eh, tu se torej hitro eh, poišče glavni zadetek, naj bo telefonska številka ime, zato da olajšamo delo policistov. Kar pa zadeva big data, mi dobivamo seveda velike količine podatkov iz različnih eh, verov, naprimer eh, forenzičnih podatkov je če dalje več, dobivamo če dalje več eh, videoposnetkov, eh, naprimer pri spolni zlorabi otrok in podobno. In mi moramo seveda odkriti kazniva dejanja, ki se opravljajo s temi instrumenti. Ne uporabljamo računalništva v oblaku, zaradi tega, ker se soočamo s številnimi omejitvami, naše, eh, naši podatki so zaupni in zaradi tega ne moremo pač uporabljati eh, računalništva v oblaku. Upam, da sem s tem odgovoril. Eh, hvala lepa obema, gospodu. De Eusebiju in gospodu Kangasu. Eh, najlepša hvala za predstavitvi in vaš trud, da se osredotočite na vsako zastavljeno vprašanje. Upravljanje informacij je vse bolj pomembno spričo povečane količine razpoložljivih podatkov. Za nas je pomembno, da je to usklajeno s standardi varstva podatkov in zaščito temeljnih pravic. Torej, hvala lepa za vaše prispevke. Sedaj pa gremo eh, v odmor. Takoj po odmoru za kavo pa bomo nadaljevali z našo razpravo o predlogih spremenj sprememb eh, eh, poslovnika. Torej, tu bomo potrebovali še veliko energije. Težko je najti kompromise in predlagam naslednje. Tisti, ki želijo dati dodatne predloge v zvezi eh, s pravilnikom, prosim, da to zapišete, da to vnaprej predložite v pisni obliki, zato da bomo takoj po odmoru za kavo vedeli, kdo želi dati eh, še kak dodaten predlog eh, v zvezi s kompromisi, ki smo jih že našli eh, v teku pogajanj. Sedaj pa pojdimo na kavo.

Nie, ale tam jest dzieło. Dear colleagues, now we are just continue. Tako, kolegice in kolegi, nadaljujemo. Nadaljujemo z razpravo o spremembi oziroma spremembah poslovnika. Včeraj smo soglasno sprejeli odločitev o sodelovanju Danske. Prisluhnili smo tudi predstavitvam delegacij. Kot je zapisano v, v poslovniku, skupni odbor odloča s soglasjem. Naj spomnim tudi, na mnenje sopredsedujočih in trojke, ki smo ga predstavili že včeraj. Včerajšnja in današnja razprava torej predstavlja zaključek postopka spremembe poslovnika. Sopredsedujoča bosta o izidu poročala konferenci predsednikov parlamentov. Kot eh, je bilo tudi zahtevano na aprilskem zasedanju. Tako, sedaj odpiram razpravo. Besedo bodo dobili tisti člani odbora, ki so zahtevali oziroma prosili za besedo. Besedo dobite za največ dve minuti, najprej v imenu finske delegacije, gospa Pura, izvolite. Hvala lepa, gospa predsedujoča. V imenu finske delegacije bi rada predložila kompromisni amandma k členu 5, ki ste ga tudi prejeli v gradivu gre za besedilo, ki nadomešča člen 5 eh, poslovnika. V skladu s členom 14 uredbe Europolu so predsedujoča izmenično zastopata odbor na zasedanjih upravnega odbora Europola kot opozovalca brez pravice glasovanja. Predsedniška eh, trojka bo skupaj pripravila gradivo za sestanke upravnega odbora. Sodelujoči bo skupnemu odboru poročal o poteku sestanka upravnega odbora in o glavnih ugotovitvah. Hvala lepa. Nizozemska je naslednja. Izvolite. Hvala lepa. Delegacija mešnega odbora imela prvo razpravo na to temo, več delegacij in eh, poslancev je vložilo veliko dela v pripravo teh eh, amandmajev. Iz dokumenta predsedstva, ki ponuja primerjavo različnih eh, amandmajev in tudi na podlagi včerajšnje razprave, nizozemska delegacija ugotavlja, da ne bo enostavno najti rešitve, ki bi bila deležna soglasne podpore. Prav tako še niso vse delegacije imele možnosti razprave o teh predlogih zaradi omejene količine časa in zato nizozemska delegacija predlaga, da se pripravi vprašalnik in sicer, da bomo na ta način lahko pisno podali pripombe na predlagane amandmaje in da se na ta način ugotovi podpora tem eh, predlaganim rešitvam. Na ta način mislim, da bi lahko dosegli napredek. Morda bi bilo potrebno ustanoviti novo delovno skupino, ki bi preučila eh, možnost eh, novih amendmajev, ki bi bili deležni soglasne podpore v prihodnje. Delegacija nizozemske namreč meni, da bi bilo škoda, če bi zaključili ta sestanek brez napredka in zato smo mnenja, da bi takšen umestni, takšna umestna rešitev s takšnim vprašalnikom sprožila koristno razpravo o poslovniku in pa na ta način lahko prispevali k bolj učinkovitemu in transparentnemu načinu dela znotraj našega odbora. Hvala. Um, Hvala lepa. Naslednja je na vrsti Nemčija. Spoštovane kolegice in kolegi. Naj še enkrat eh, izredno izpostavim, da vsekakor potrebujemo rok za odgovor na vprašanja. Če imamo pravico zastavljena vprašanj, nimamo pa roka za odgovor, potem je to dejansko nekakšen brezobi tiger, tako da potrebujemo jasna pravila, sicer gre vse v prazno in eh, na to bi rad eh, opozoril in vsega če se z Evropskim parlamentom ne bomo mogli dogovoriti, potem mislim, da velja tu zabeležiti tudi našo uradno nestrinjenje, kaj ti o tem bo potekala razprava tudi na konferenci eh, predsednikov. Kot notranji minister ene od večjih zvezdih držav v Nemčiji nosim tudi veliko odgovornost na tem področju. Zato bi si želel, da pustimo to razpravo v poslovniku za seboj eh, čim prej, da se lahko začnemo ukvarjati s pomembnimi temami, kot naprimer poročilo Europola na temo eh, desnega ekstremizma oziroma terorizma in tako naprej. Težko zunaj te dvorane ljudem govorimo o tem, da se že več kot dve leti ukvarjamo s poslovnikom. Mislim, da so stvari zunaj nekoliko preveč napete, da bi si lahko to privoščili. Hvala. Hvala lepa. gospod Apel Polska. Potem pa gospod Peters, Evropski parlament. Hvala lepa, gospa so predsedujoča. Kot prvo podpiram zamisel o tem, da se zaključi z razpravo o poslovniku danes kajti to sicer je zelo pomembno, poslovnik je zelo pomembna stvar, se strinjam, ampak veliko drugih pomembnih tem je, o katerih moramo govoriti v prihodnosti. Tako da upam, da bomo danes lahko to razpravo zaključili. Kot drugo, delegacija Evropskega parlamenta je seveda poskušala najti kompromisne rešitve tam, kjer je to mogoče. Prijel sem kompromisni predlog finske delegacije glede člena 5 in eh, mislim, da delegacija Evropskega parlamenta lahko spreme ta kompromisni predlog v upanju seveda, da lahko tudi zaključimo s to razpravo in v upanju, da lahko čim prej začnemo z razpravami o pomembnejših zadevah. Hvala lepa. Hvala lepa. predstavnik Švedske je naslednji. Hvala lepa, gospod predsedujoča. Mi lahko podpremo kompromisni predlog finske, nemške in romunske delegacije glede člena 5. Prav tako želimo še enkrat predložiti eh, predlog o spremembi člena 6.2, namreč poseben postopek, ki bi delegacijam omogočal, da posreduje svoje predloge za spremembe poslovnika. Hvala lepa. Hvala. Gospod Demetriju, Cipr. Hvala lepa. Vsekakor, ti amandmaji so zelo pomembni, ampak to, kar je prav tako pomembno, je poskrbeti za to, da s temi zadevami zaključimo danes. To je naš eh, peti sestanek in še vedno se vrtimo okrog člena 5. Glede amandmajev 4 in 5 menimo, da je zelo pomembno določiti rok in eh, strinjamo se s tem eh, amandmajem. Zdaj glede kompromisnega predloga ki so ga danes predložile Nemčija, Finska in Romunija, glede člena 5, menim, da bi bilo zelo dobro vsem razložiti, kaj pomeni ta izmenično. Prav tako ne smemo pozabiti na temeljno načelo, ki veli, da so države članice tiste, ki odločajo in ki imenujejo svojega zastopnika. Če se odloči, da bo to nekdo iz Evropskega parlamenta, prav. No in če sledimo tej logiki, ker bomo prejeli povabilo upravnega odbora Europola, ne vem, ali To pomeni, da je potrebno povabiti predstavnika države, zadevne države članice v tistem trenutku in ali naj bo potem evropski poslanec na domestni član. Hvala. Thank you. Hvala. Gospa Florea, Romunija. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Kar zadeva kompromisno besedilo, se z njim lahko strinjamo, pa tako se strinjamo z spremembo, ki jo predlaga švedska delegacija. Tudi za misel eh, nizozemske ni slaba. Kolegice in kolegi, vedeti moramo naslednje. To je zdaj zadnji trenutek za spremembo poslovnika. Enkrat, ko bo do te spremembe potrjene, bodo nekako uklesane v skalo. Kar pa zadeva vprašanja, inštrument vprašanja edini inštrument, ki ga imamo za izvrševanje naše nadzorstvene funkcije, zato je pomembno, da ta šesttedenski rok tudi jasno opredelimo v poslovniku. Prav tako je pomembno, da se vsa vprašanja objavijo na spletni strani IPEX. Glede smernic, ki smo jih prejeli prejšnji teden, morate vedeti, da smernice nimajo pravne veljave. To je zgolj nekako v pomoč. To so zgolj smernice. Menim pa, da potrebujemo jasno določbo, ki je tudi pravno veljavna. Hvala lepa. Naslednja je Mađarska, Mađarska gospod Vitanja. Hvala lepa, gospod predsedujoča. Nemško, finsko, romunski predlog. Tu lahko povem, da se popolnoma strinjamo z eno manjšo spremembico, namreč prvi stavek bi se glasil na podlagi člena 14. uredbe, so predsedujoči, se pravi nosilec predsedstva EU, zastopa naš mišljenji odbor pred upravnim odborom Europola brez volilne oziroma glasovalne pravice, prav tako je potrebno opredeliti trajanje te funkcije. Hvala lepa. Naslednji gospod Karmanti, Francija. Hvala lepa. Kolegice in kolegi, zdaj že kar nekaj zaseden obrnavamo ta poslovnik in mislim, da je res pomembno, da zadevo zaključimo in to uspešno. Uvodoma dve pripombi. Menim, da je tisto, kar nam manjka pri našem delu, v kontekstu nadzora Evropola, predvsem, da prioritetno aktiviramo vsa orodja, ki jih imamo na voljo za osebinski nadzor. Veliko časa smo porabili za razpravo o poslovniku seveda so ta pravila pomembna, ampak če izgubimo iz predoči ravno to dejstvo, kako se vrši nadzor, kajti zdaj že več mesecev govorimo o tem, ampak v bistvu ni rešitev, tako da mislim, da je treba najti neko, neko rešitev. Zdaj, današnji finski predlog za takšno neko prehodno obdobje, to lahko podpremo. Ampak tu manjkajo določene stvari. Se pravi, to, kar danes manjka, In tu se navezujem tudi na to, kar je dejala švedska delegacija in sicer gre za proces izrednega, izrednih sprememb, kajti eh, naš poslovnik ne predvideva sprememb in strinjam se z romunsko kolegico, da bo to potem dejansko uklesano v skalo. Ali ne bi potem morda vendarle predvideli v določenem trenutku, da se bodi si eh, redno ali pa izredno omogoči vendarle spremembo poslovnika kajti vsako razumem željo Evropskega parlamenta, da naredimo korak naprej tudi z vzpostavitvijo agencije Europol. Ampak ne pozabimo tudi na dejstvo, in o tem smo govorili že večkrat danes, da financiranja mm, ni vedno in da financiranje prihaja tudi iz vrst nacionalnih parlamentov. In eh, mi vsi tu smo prepričani v pomen dela Evropola in tudi v pomen parlamentarnega nadzora nad delom eh, takšnih organov v demokratični ureditvi. Ne moremo pa podpreti zahtev po sredstvih, če ta dialog med Evropskim parlamentom in nacionalnimi parlamenti ne bo potekal v nekem eh, v neki jasni časovni eh, perspektivi in za nekimi jasnimi odgovornostmi. Tako da te spremembe mislim, da so nek način, eh, neka rešitev v tem trenutku, ampak vendarle potrebujemo orodja, da lahko tudi vsebinsko dejansko izvajamo ta nadzor. To je zelo akuten problem in mislim, da moramo resnično narediti korak naprej. Hvala. Hvala. Naslednja je Irska. Hvala lepa. Po prvem branju tega romunsko-finsko-nemškega predloga menimo, da bi bila zadeva potencijalno spremljiva, vseeno pa menimo, da so potrebne določene, določena pojasnila. Člena 14 eh, uredbo Europol nimam tu pred seboj, ampak. Eh, v kontekstu sodelovanja na eh, zasednih eh, upravnega odbora Europola za 12 mesecev in če ne bi imeli tudi nadomestnega predstavnika oziroma zastopnika vsakega od eh, sopredsedujočih, potem se lahko zgodi, da država, ki predseduje, tudi ne odpošlja svojega predstavnika, ki bo poročal. Tako da ne vem, ali je to zdaj. možna rešitev ta, da so predsedujoča skupaj na mesto izmenično zastopata naš mešani odbor kot eh, opozovalca brez eh, pravice glasovanja. Morda bi na ta način lahko potencijalno rešili to zagato. Prav tako smo mnenja, da je pomembno priti do končnega stališča s tem v zvezi danes in da se potem pomaknemo naprej k bolj vsebinskim zadevam v smislu nadzora nad Europolom. Hvala lepa. Hvala, spoštovane kolegice in kolegi. Kar zadeva predlog eh, nizozemske delegacije, moram povedati, da so vse delegacije imele možnost predložiti svoje stališče, so predsedujoča lahko preučite ta predlog in uh, potem odločite, kakšni naj, naj bodo nadaljni koraki. The, uh, Swedish, uh, Glede predloga švedske delegacije. So predsedujoča, sta si zabeležila vaše stališče in boste o tem poročala konferenci predsednikov.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 predstavnik Portugalske je naslednji na vrsti. Uh, uh Hvala lepa. Kar zadeva kompromisni predlog, ki je pred nami, radi bi izpostavili naslednje. torej, spraševali smo že, kaj pomeni ta izmenična alternately. Nekaj pomislekov tu še vedno ostaja. Portugalska delegacija je v bistvu predložila eh, tudi možno rešitev za to, namreč, da ko potekajo sestanki v eh, Bruslju in je gosti Evropski parlament, velja to pravilo ali tudi, ko so sestanki v naših prestolnicah, da takrat predseduje predstavnik zadevnega nacionalnega parlamenta. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. So, um, another. Naslednja je gospa Mirtak iz nemškega Bundestaga, izvolite, beseda je vaša. Hvala lepa za besedo. Razprava mislim, da kaže določeno mero negotovosti, kako zdaj naprej s posameznimi amantmaji. In dejstvo je, da kompromisne rešitve danes tu ne bo, to mislim, da je že vsem jasno. Zato menim, da velja glede na to podpreti švedski predlog glede klauzule o pregledu, kajti soglasja očitno ni, tema pa ostaja aktualna. Načeloma. bomo s to točko danes zaključili, vendar pa mislim, da moramo pustiti odprto eh, temo v smislu, kaj je še potrebno spremeniti oziroma kakšne zahteve imajo določene države. Kaj ti, če tudi amandmaji, določeni amandmaji niso deležni soglasne podpore, pa vendarle izkazuje tudi potrebo po rešitvi problema, tako da mislim, da bi bilo dobro, če se lahko strnemo okrog eh, švedskega predloga in da potem eh, do naslednjega zasedanja premislimo o tem, kako izoblikovati soglasje in da se potem lahko končno začnemo ukvarjati z vsebinskimi zahteva, zadevami. Hvala lepa. Tässä useampi kysyi tästä. Hvala lepa. No, to je zelo pomembno vprašanje in ravno zato bom tudi odgovorila v finščini. Torej, kar zadeva so predsedovanje. Ne glede to, ali bo sestanek v Bruslu ali v eni od prestolnic, bo zadeva potekala tako kot do sedaj. Predsedujoča se boste dogovorila, kot eh, to poteka že sedaj. Skupaj se odločata, kdo bo v tej ulogi zastopanja našega odbora pred upravnim odborom. Eli hyvät äh, kollegat, äh, u- useita puheenvuoroja eri... Tako, spoštovane kolegice in kolegi, slišali smo več eh, različnih prispevkov, različnih stališč in kot eh, vsi ugotavljamo, je še kar nekaj odprtih vprašanj in eh, razhajanj v stališčih. Dejstvo pa je, da v tej fazi ni zabeležiti soglasja glede teh vprašanj. Mislim, da se vsi kar strinjamo s to interpretacijo nastalih razmer. Kar zadeva sedaj eh, člen 5, glede tega vprašanja soglasja ni, zato je da predlog zavrnjen. So, yeah. Ja, Tako, sedaj nadaljujemo. Glede na včerajšnje in današnje današnjo razpravo. Ugotavljam naslednji izid razprave glede amandmajev in eh, kompromisnih predlogov. Predlagam, da gremo. Skozi zadevo amandma po amandmaju. Amandma ena nizozemske delegacije, glede člena 3.3. Trojka je nasprotovala temu amendmaju, prav tako ni bilo soglasja v dvorani glede te spremembe. Predlagana sprememba poslovnika torej ni sprejeta. Potem amandma 2 nemškega Bundestaga in Bundesrata glede dnevnega reda srečanj, člen 4.1a. čeprav se načeloma strinjamo s prvim delom amadmaja, pa je večina delegacij izrazila nasprotovanje takšnim postopkovnim predlogom, zato glede tega člena ni bilo soglasja. Posledično je predlog spremembe poslovnika zavrnjen. potem amantmaja 3 in 8 češkega in nizozemskega parlamenta in s pisnim prispevkom Slovenije, odločanje v okviru menšenega odbora, člen 4.1e in člen 5. Več delegacij je izredno nasprotovalo odločanju s soglasjem kot je bilo odločeno na konferenci predsednikov v Bratislavi leta 2017, zato predlagani amandma k poslovniku ni bil sprejet. Na to amandma 4 delegaciji Nemškega Bundestaga in Bundestrata, Romunske delegacije in Hrvaškega parlamenta in amandma 5 nizozemske delegacije, torej pravica do zastavljena vprašanj, člen 5.2, kljub eh, večjim eh, kompromisnim predlogom, vključno z uporabo smernic za ustna in pisna vprašanja, ni bilo doseženo soglasje glede tega predloga. zato je bila ta predlagana sprememba poslovnika zavrnjena. Amandmaji 6, 7, 8, 9, 10, 11 in 12, to so amandmaji iz vrste več delegacij glede predstavnika skupnega odbora v upravnem odboru Europola, člen 5. Tu soglasje ni bilo doseženo in zato predlagana sprememba poslovnika ni bila sprejeta. Na to je tu še amandma 13 švedskega parlamenta, končne določbe, člen 6. Tudi tu ni bilo doseženo soglasje glede te spremembe. Zato posledično predlagana sprememba poslovnika ni bila sprejeta. In s tem smo tudi zaključili obravnavo amantmajo. And Ms. Aquilar, please. Could you come? Gospod López Aguilar. Uh, Tako. Vidimo, da so poslanci, ki so prisotni tukaj, nekoliko izčrpani zaradi dolgih razprav o postopkovnih pravilih. Zato moramo to nekako razumno pripeljati do konca. Če se strinjate, bodo obveljala obstoječa pravila. Sedaj pa spremembe v zvezi z danskim sodelovanjem. Danes smo sprejeli te spremembe in spremembe so nemudoma stopile v veljavo. Gre za spremembo v zvezi z sodelovanjem danske. zdi pa se, da nismo dosegli dogovora o preostalih temah. Praktično to pomeni, da smo končali postopek z pregledom pravilnika. Kakor veste, morava oba so predsedujoča podpirati poročati konferenci predsedujočih eh, o delavnici o reviziji pravilnika in to bo pa tudi naredila. Na osnovi tega poročila bosta so predsedujoča predlagala nadaljne korake, eh, ki bi jih lahko predvideli za dosego soglasja oziroma za možne kompromise. to so moja sporočila. Sedaj pa gre še za vprašanje nominacije predstavnika, eh, ki bo eh, sodeloval na sestankih izvršnega odbora Europola. Tudi tukaj smo skušali doseči soglasje. Cenimo vse vaše prispevke in predloge. Torej gre za sodelovanje v upravnem odboru eh, Europola. No, če tukaj ni soglasja za to, da bi spremenili obstoječa pravila, bosta so predsedujoča še naprej zastopala. GPS v upravnem odboru Europola. In to je konec razprave o poslovniku. Tako, sedaj pa zadnji del današnje seje. sedaj smo um, nekoliko prezgodaj prišli do zadnje točke, to so sklepne pripombe, so predsedujočih. Um, slišali bomo najprej gospod Talvite, ki je so predsedujoča skupne parlamentarne skupine za uh, nadzor skupne, eh, skupine za parlamentarni nadzor. Hvala. Prišli smo do konca današnje seje. Upam, da smo z včerajšnjo in današnjo sejo približali JPSG um, svoje misiji. Gre torej za našo vlogo nadzornika nad dejavnostmi Europola. Shall we go now? Yeah. So, thank you all. Thank you for your contribution. Hvala vsem za vaše sodelovanje na tej seji GPS-a. <coughs> Uh, no. številni se povedali, da je trenutek za to, da raz, zaključimo razpravo v zvezi z eh, poslovnikom. Treba je nadaljevati z eh, institucionalizacijo tega formata nadzornikov Europola. Dosegli smo nekaj napredka pri tem našem delu. in v bližnji prihodnosti bomo skušali poglobiti naše zaveze. Nadzorovali bomo aktivnosti Evropola na vseh področjih. Naslednji sestanek bo potekal marca naslednje leto v času hrvaškega predsedovanja Evropski uniji. To bo torej potekalo na Hrvaškem. Hrvaško predsedstvo bo še določilo kraj tega srečanja, organizirali pa bomo sejo skupaj z eh, hrvaškimi poslanci in poslanci Evropskega parlamenta. No, eh, seveda pa bomo nadaljevali z našim delom nadzora Europola oziroma nadzorom upravnega odbora Europola. Cenimo vašo prisotnost danes tukaj. Vem, da člani nacionalnih parlamentov upravljajo pomembno delo, enako je za evropske poslance. Posodobljeni poslovnik boste dobili v dosjejih vsake delegacije, to bo seveda dobila tudi delegacija. Evropska, eh, delegacija Evropskega parlamenta, kar najhitreje. Hvala lepa, da ste bili ta dva dneva z nami. Želim vam srečno in varno pot domov, torej tistim, ki prihajate iz delegacij nacionalnih držav. Vidimo se naslednje leto na Hrvaškem. Nasvidenje.